ki bi to tudi vključevala. Želimo si potrebne reforme in želimo si, da bi komisija dejansko prevzela določeno stališče, kar zadeva boljša pravila za mednarodno trgovino. Hvala, kolega Šlöter. Kolega Segedin je naslednji. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt!